monsieur le président chers collègues euh, je prends la parole pour euh, déplorer le fait. spoštovani kolegi skupina komunistov ni sodelovala pri temu dogodku kajti nespoštovanje človekovih pravic je sramotno. gospod predsednik najlepša hvala ne vem ali bi se pridružili tudi meni pri čestitkah eh, predsedniku somalilanda ki bo jutri eh, nastopil svoj mandat mislim da bi morali čestititi tudi opozicijskim eh, strankam mm, in za mm, mirni prehod pri prevzemu oblasti somaliland je ponovno pokazal da je podpisal um, načela demokracije in vladavine prava, kar pomeni, da bi morali Somaliland priznati kot samostojno državo. Hvala. Dobro, pred glasovanjem želim izraziti zaskrbljenost za raziskovalca in znanstvenika. Bruselske univerze Amadreca Džalali iranske oblasti so namreč izrekle smrtno kazen zaradi špionaže. Predsedniku Rouhaniju sem poslal dopis, zahteval izpustitev, vendar pa zaenkrat odgovora še ni bilo. Zdaj pa obstaja resno tveganje, da bi lahko prišlo.